micro, le micro, le micro.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

Um... Dober večer. Ponovno odpiram zasedanje. In sporočiti moram rezultate tretjega kroga glasovanja. Končno glasovanje oziroma rezultati so naslednji. Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov sprejeto. Naslednja točka je pobuda v zvezi z bančno unijo sprejeto. Potem smernice za proračun za leto 2021 sprejeto. vzhodno partnerstvo sprejeto. Zahodni Balkan sprejeto. Turizem in promet v letu 2020 in pozneje sprejeto. Upravno sodelovanje na področju obdavčenja odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 sprejeto. Izredna začasna podpora v okviru EKSRP sprejeto. Evropska državljanska pobuda sprejeto. Evropska državljanska pobuda torej sprejeto, Evropsko eh, sodišče oziroma eh, poročilo Vince sprejeto, protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda sprejeto, zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zauzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga sprejeto. situacija na šengenskem območju po izbruhu pandemije COVID-19 sprejeto? In na koncu še evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize COVID-19 sprejeto. Tu so bili rezultati tretjega kroga glasovanja. Podrobne rezultate smo prikazali na ekranu in bodo tudi objavljeni. Zapisnik eh, tega zasedanja od 27. do 19. junija bo parlamentu podan v potrditev na začetku naslednjega zasedanja. Če ni nobenega ugovora v zvezi z resolucijami, ki so bile sprejete na tem zasedanju, potem bomo te rezolucije potrdili, smo jih že. Hvala vsem in s tem tudi zaključujem današnje zasedanje. Lahko noč.